Spoštovani kolegi, začnemo. Jeanine, vidim, da se veseli, da bomo začeli. Zavzemite, prosim, svoja mesta. Zdi se mi, da nas je malo malo danes zjutraj, zanima me, če so ljudje še kje drugod in praznujejo, da je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Mogoče bi se raje tudi mi preselili v bar in nazdravili s penino. Vem, da obstaja različna mnenja o zaželjenosti in o vrednosti Lizbonske pogodbe. Sama pa vam lahko povem, da sem izredno zadovoljna, da je stopila v veljavo in s tem sem prepričana, da bo Evropa stopila v novo obdobje, kjer bomo lahko na bolj transparenten in demokratičen način delovali. To pa je nekaj, česar si vsi želimo. Imamo nekaj predlogov za spremembe v dnevnem redu. Najprej smo dobili predlog, to, se, to mi ni preveč všeč, da da preložimo razpravo o Lizbonski pogodbi na jutri, zaradi tega, ker komisija še ni pripravila seznam predmetov in področji, ki jih bomo prenesli na področje soodločanja. To me malce preseneča, kajti saj se nismo zbudili danes zjutraj in ugotovili, da je Lizbonska pogodba stopila veljavo. Ne razumem, zakaj tega ne moremo imeti na voljo že 1. decembra. in upamo, da bomo od jutri naprej dosegli boljše sodelovanje s komisijo. Torej bojim se, da bomo razpravo morali preložiti na jutri. Mogoče je tukaj predstavnik komisije, ki nam lahko to potrdi. In to je, da bomo ta seznam dobili od komisije, preden se začne jutrišnji sestanek, nam lahko kdo potrdi. Ne? lahko komisija razloži, zakaj moramo preložiti razpravo na jutri in zakaj tudi pred jutrišnjim sestankom ne moremo dobiti seznama. Edino, kar lahko povem, je, da bomo jutri prisotni, seznama še nimamo, še vedno delamo na tem. Takšna je situacija, razprave ravno tako še potekajo s pravno službo. I suppose we have Dobro, hm, torej nimamo izbire. Vendar pa moram priznati, da sem osupla, ne razumem, zakaj tega niste mogli pripraviti prej. Okay. That, uh, following... Torej, imamo še nekaj predlogov za spremembe in to je, da današnjemu dnevnemu redu dodamo azilski paket od točke 13 do 18 in da iz dnevnega reda črtamo osnutek resolucije o dostopu do dokumentov. Gre za poročilo Dias de Mere, torej mrežje uradnikov za povezovanje, kot tudi razprava o Swiftu jutri zjutraj ob desetih. Kot vsi veste in to obžalujemo, se je svet odločil o Swiftu včeraj, le nekaj ur, preden je Lizbonska pogodba stopila veljavo. Slišala sem, mm, da sta se vzdržali vsaj dve državi članici, ki sta se vzdržali. Čestitam. Rada bi uložila lastni predlog, če mi dovolite in to je, da bomo prosili razlago se, iz strani sveta in komisije o situaciji glede sporazuma PNR z ZDA in z Avstralijo, ki ga še niso ratificirale vse države. Seveda je prišlo do precejšnje zmede glede pravne situacije. Glede na to, kako sem jaz to razumela in to so nam povedale pravne službe, če sporazum ne bo ratificiran, potem sploh ne bo prišlo do tega sporazuma. Torej nekaj v zvezi z dnevnim redom. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu ljudske stranke bi rad izrazil obžalovanje za zapisnik, da ne moremo razpravljati na začetku prve seje o Lizbonski pogodbi, kajti ta odbor je pristojen za Lizbonsko pogodbo. Zahvaljujem se vam, da ste to tako odprto povedali in predlagam, da predsedstvo sporoči to predsedniku. Kaj ti tega ne moremo drugače tolmačiti, kot da gre za, za pomankanje spoštovanja do parlamenta in da nismo dobili toliko spoštovanja, kot si ga zaslužimo, kot si ga zasluži inštitucija Evropski parlament v skladu s to novo obliko sodelovanja. To si zasluži vso kritiko in najlepša hvala, da ste to tako jasno povedali. In še kot drugo bi rad povedal, da pozdravljam, da je predsedstvo vključilo SWIFT na dnevni red. Predlagam, da se predsedstvo potrudi, zato, da bo pri razpravi prisoten predstavnik pravne službe, ki bi nam lahko predstavil postopek v skladu s pravnim vidikom Evropskega parlamenta in da bi imeli tudi predstavnika komisije in sveta, ki bi lahko razložili, kako pa ta postopek zgleda strani komisije in sveta. Ne bi se spuščal v vsebino, kajti jutri bomo razpravljali o tem. Vseeno pa bi rad povdaril, da moramo jasno razpravljati o tem in ugotoviti, kako bo potekal postopek v teh novih pogojih, ki niso ravni zgledni glede kar se tiče dobrega sodelovanja med inštitucij. Hvala lepa, gospod Štraser, popolnoma se strinjam z vašimi besedami. Vaše predloge sem si tudi zapisala. V imenu predsedstva tega odbora bom to sporočila predsedniku Evropskega parlamenta, da komisija očitno ni bila pripravljena 1. decembra. Predvidevam, da bodo predstavniki pravne službe prisotni na razpravi o SWIFT-u in z dovoljenjem tega odbora bi rada dodala na jutrišnji dnevni red pojasnilo oziroma obrazložitev glede PNR-a, osebnih podatkov potnikov. Mm, prosila bi tudi, da dobimo to v pisni obliki do danes zvečer ali vsaj do jutri zjutraj. 1. december je danes in če drži, da sporazum PNR ni več veljaven, potem moramo to vedeti. Potem je prenos podatkov nezakonit. Zato bom zahtevala odgovor na to vprašanje. Se strinjate s temi spremembami v dnevnem redu? Mag dokašna pripomba? Ne? Torej, ko že govorimo o Lizbonski pogodbi, pa še nekaj bolj pozitivnega. Ob pol sedmih danes večer po današnji seji bo gospod Lopes, predsednik odbora, povabil vse člane odbora na pijačo, da nazdravimo na vstop veljavo Lizbonske pogodbe. In mislim, da lahko nazdravimo tudi tistim, ki niso veseli tega, da je Lizbonska pogodba stopila veljavo. Upam pa, da bomo vsi lahko torej speli kozarček skupaj. Okay. The... Like to ask you endor... Torej, prosim vas za vaše dovoljenje, da imenujemo gospoda Klasa kot neodvisnega poslanca za poročevalca za sodelovanje Švice in Lihtenštajna pri aktivnostih in dejavnostih Frontexa. Ima kdo kaj proti? Torej, ne, to je sprijeto. Potem gremo na svežem o azilu, ki smo ga predvidevali za jutri zjutraj. Gre za točke od 13 do 18 na njenem redu. Imamo pet poročil. Okay. Um, uh, I suppose it's in the, the um, overall mood. Glede na splošno veselje, sem se tukaj malce zmedla glede mojih zapiskov. Dobili bomo mnenje o naslednjih področjih Dublin, Eurodac. Ne vem, kdo je tukaj pristojen za to, kdo je tukaj pristojen strani sveta. Izvolite. Hvala lepa. hvala, da ste nam dali hm, priložnost, da vam poročamo o stanju, o pravnih aktih, o katerih poteka razprava in o katerih je potekala razprava v času švedskega predsedovanja. Oprostite, če sem malce nepripravljen, kaj ti je. Pričakoval sem najprej predstavitve poročevalcev, vendar pa z veseljem začnem in podam uvodno izjavo glede trenutnega stanja. Čisto na kratko povedano, včeraj v svetu na zasedanju ministrov smo na dnevnem redu imeli poročilo o trenutnem stanju glede zakonodaje, ki jo imamo sedaj na mizi, ki je predmet razprave o azilu. Imeli smo tudi predstavitev novega predloga o direktivi o kvalifikacijah in o postopkih. Prepričan sem, da bo moj kolega iz komisije povedal kaj več o teh pobudah, glede na to, da so to čisto sveži predlogi strani komisije in o katerih Do sedaj nismo imeli veliko razprav v svetu. Gospa predsedojoča, lotil se bom vrstnega reda tako, kot piše tukaj v njenem redu. Začel bom standardi za sprejem prosilcev za azil. Gre za direktivo, ki želi zagotoviti čim više standarde za obravnavo prosilcev za azil s tem, da bi harmonizirali nacionalna pravila, nacionalne zahteve in da bi s tem omejili um, na, nadaljnje gibanje prosilcev za zil v druge države članice. Veliko sestankov je že potekalo v času češkega in švedskega predsedstva. Švedsko predsedstvo gradi na delu naših predhodnikov. dosegli smo visoko stopnjo dogovora, vendar pa imamo še kar nekaj določ, v katerih razprava še vedno poteka. Prvič, kar zadeva um, uh, prijetja in seveda definicije družinskih članov. v skladu z mnenjem parlamenta. Smo videli nekaj nasprotujočih si mnen v zvezi z delom, s trgom dela in s uh, tem, ko prši, pride do pridržanja, če primirjate. Če greste na predlog Dublin. Tudi to smo delali v delovnih skupinah. Najpomembnejša odprta vprašanja so definicija družinskih članov, določbe o začasni prekinitvi transferjev, definicija, katera država članica je pristojna za mednarodno zaščito, imamo tudi določbe o transferih, o pridržanju, kot tudi o splošnih načelih in varovalkah, ko gre za osebe, ki prosijo za mednarodno zaščito. Če gremo na področje Eurodaka tukaj lahko poročam o kar precejšnjem napredku. Na ravni sveta imamo zelo malo število odprtih vprašanj. Najpomembnejše odprto vprašanje je povezano z določbami dostopa do informacij organov pregona v zvezi s Eurodakom. Kar zadeva predlog komisije, da bi zmanjšali obdobje hranjenja podatkov za državljane tretjih držav, ki so eh, povezani z nezakonitim prestopanjem mej, zunanih mej. Tukaj imamo večino delegacij, ki em, podpirajo dveletno obdobje in ne enoletnega obdobja. To je vse v zvezi s eh, standardi za sprejen, sprejem Eurodaka z, eh, v zvezi z Eurodakom in Dublinom. Z veseljem bom prisluhnil vašim mnenjem in predlogom. Well, Aha, mislim torej, da lahko začnem z eh, revizijo dela urada za podporo azilu in programov za ponovno naselitev, vendar pa bom potem dal besedo še kolegov iz komisije. Kar zadeva urad za podporo, smo že dosegli dogovor med parlamentom in svetom. O tem smo že govorili tudi v tem odboru. Iz včerajšnjega zasedanja na svetu pa lahko povem, da smo dosegli sporazum in dogovor v zvezi s sedežem tega urada. Dogovorili smo se, da bo ta urad v Valeti. kar zadeva skupne, skupni program za ponovno naselitev. Tukaj sta potekali dve razpravi v svetu. Pomikamo se proti dogovoru na podlagi splošnih načel za ta program. Strani predsedstva smo imeli neuradne stike z poročevalci iz tega odbora. Na podlagi teh neuradnih pogovorov bomo nadaljevali z delom. Poročila z tega odbora še ni, vendar pa glede na to, da je bila ta tema prvotnega pomena za švedsko predsedstvo, skušamo sodelovati z državami članicami, da bi lahko vnaprej uskladili njihovo mnenje s eh, mnenjem tega odbora, tako da bi uskladili stališči sveta in parlamenta. To je vse strani sveta v tem trenutku, seveda pa sem vam na voljo za vsa vprašanja. Hvala lepa. Vidim, da je eden poročevalcev prosil za besedo. Želite počakati, Žanin, da najprej spregovori beseda? torej damo najprej besedo komisiji. Potem pa bomo dali besedo poročevalcem in zatem bomo imeli razpravo. Kje je predstavnik komisije, oziroma predstavnica? Ne bomo predstavili novega predloga. Ali bomo govorili samo o trenutnem stanju? Namreč nisem dobro slišala. Uh, Mislim, da smo prosili, da predstavite nove predloge. A, kar nekaj točk je na dnevnem redu, torej bom opravila vse. Najprej bi rada integrirala predloge komisije na tem področju. Predsedstvo je že poudarilo, da pogajanja niso lahka. O direktivi v zvezi s prejemom so bile razprave zelo težavne. Uh, Vidimo lahko zelo velik razkol med predlogi komisije, ki so jih podprli v parlamentu v mnenju, ki je bil sprijet v maja. Evropski parlament je podprl vse spremembe komisije k že obstoječi direktivi za sprejem prosilcev za azil. Razprave so bile težke. Novi komisar bo moral ugotoviti, kako nadaljevati, kako eh, bomo oblikovali nov predlog, vendar pa se o tem še nismo odločili. To moramo storiti sedaj, če ne, ne bomo, vendar pa nismo storili še veliko velikega napredka. However, the, the discussions are still continuing. Razprave še vedno potekajo. V zadnji delovni skupini smo se sestali zadnjič pod švedskim predsedstvom ta četrtek, zadnji četrtek. Razprave so zelo počasne, še posebej o tem, kako bomo nadaljevali uredba o evrodaku, kot veste. vsebuje dva dela. En del zadeva azil. Tukaj smo dosegli precejšen konsens v parlamentu in v svetu. Dosegli smo velik napredek. Na drugi strani pa imamo drugi del, ko gre za uveljavljanje zakona. O tem bo parlament moral tudi povedati svoje mnenje in svoje stališče. To bo seveda vplivalo na predlog za tretji steber, ki sedaj ni več veljaven in je brezpredmeten. Komisija bo morala sedaj premisliti, kako nadaljevati na teh področjih. Razprave in pogovori še vedno potekajo, zato končnega stališča še ni. O tem se bomo pogovorili z novim komisarjem, ki bo nastopil na svojem novem položaju naslednje leto. To so predlogi, ki jih imamo sedaj, o kateri razpravljamo sedaj pa še o direktivi o postopku za azil. Kot veste, je komisija uložila in predstavila dva predloga 21. oktobra. Gre za revizijo direktive o postopku za azil in o direktivi za kvalifikacije. Gre za dva pomankajoča elementa v drugi fazi evropskega sistema za azil. Komisija je sedaj opravila svojo nalogo da predstavi celotno arhitekturo skupnega evropskega sistema za azil. Tako kot smo to načrtovali v načrtu za politiko komisije, ki smo ga sprejeli leta 2008. Samo še nekaj o direktivi o postopku za azil. Naj Pomembnejši namen tega predloga je, da zagotovimo čim višje standarde in visoko ravno harmonizacije. S tem skušamo odpraviti razlike med državami članicami v postopku za azil. Skušamo se pomakniti proti skupnemu postopku za azil. S predlogom želimo pojasniti, poenostaviti in uskladiti postopke, ki bi jih potem izvajali v praksi s tem, da bi izboljšali kvaliteto sprejemanja odločitev, s tem, da bi ravno tako izboljšali zmogljivost in sposobnost držav članic v boju proti zlorabam vseeno pa je bilo nujno, da uskladimo naše predloge v sodni praksi, v zadnjih sodnih primerjih, tako na sodišču kot v nacionalnih postopkih. Imamo pet predlogov sprememb, ki smo jih predlagali. Torej, postopek za zaščito je treba pregledati v luči definicije beguncev, kot tudi pravice do azila, tako kot je to določeno v direktivi. Potem imamo predloge sprememb, ki želijo dosečiti boljši dostop, dostop do postopka za azil. S tem želimo okrepiti sposobnost eh, eh, pristojnih oblasti za to, da razlikujejo med priseljenci in prosilci za azil in da takoj začnejo s, v, z primernim postopkom. Torej, nujno je, da, da takoj ugotovimo, kdo ima pravico do zaščite. Torej, imamo predlog, kjer piše, da bi prosilci za, za azil morali um, imeti možnost, da vložijo prošnjo za azil in to čim prej oblasti imajo čas 72 ur za to, da opravijo vse formalnosti glede te prošnje. To je zelo pomembno. In drugič, uradniki na mejah in drugi uradniki so ponavadi prvi, ki vstopijo v stik z ljudmi, ki iščejo mednarodna zaščita. Treba je pojasniti, kakšne so dožnosti za te uradnike torej da morajo opraviti določene urjenje, šolanje in tako dalje. In tretjič, države članice morajo dati informacije o prošnji za azil na točkah za vstop. Tretji sklop predlogov sprememb, torej da moramo okrepiti jamstva. Želimo zmanjšati število izjem eh, glede osnovnih jamstev, še posebej skušamo zagotoviti, da imajo vse, vsi prosilci možnost za osebni razgovor. Če je to možno, seveda drugič želimo upeljati sklop jamstev za še posebej ranljive skupine, kot so naprimer žrtve mučenja ali pa spolnega nasilja. Skušamo tudi doseči, da bi imeli zastojn pravno svetovanje na tej prvi stopni. To je nujno potrebno zato, da zagotovimo vnaprejšno eh, delovanje, ko gre za kvaliteto. To na prvi stopni, torej, da so odločitve solidne in tudi trdne. To bo imelo pozitiven eh, vpliv na države članice, zato bo prišlo do manj pritožb in do drugotn, drugih naslednjih prošen. Imamo obdobje šest mesecev za to, da se zaključijo postopki na prvi stopni. Po našem mnenju bi tako imeli tisti, ki res potrebujejo zaščito, dostop do takojšnjega postopka, namesto da morajo čakati dolgočasno, istočasno pa da do države članice imele možnost, da hitro odstranijo tiste, ki ne potrebujejo zaščite. Drugič, poenostavimo in konsolidiramo tudi določbe glede varovalk in držav, v državah izvora. S temi določbami bomo tudi vzpostavili seznam varnih držav izvora. In pospešili bomo postopke na mejnih prehodih. Te predloge smo ohranili na podlagi načel, ki jih pa še pregledujemo, zato da ne bi prišlo do razlik med končnimi rezultati v prošnjah. Želimo tudi imeti dostop do čim bolj učinkovitega reševanja problema. Torej, sodišče Evropskih eh, sodišč razvija sodno prakso, kot jo tudi so, razvija sodišče za človekove pravice. To smo upoštevali tudi v tej direktivi. Razsodbe sodišč mora vključevati dejstva in tudi dele zakonodaje, kot tudi ocene razvoja v državah izvora. In kot drugič, kar je verjetno še bolj pomembno, predlog ima splošno načilo takojšnjega, takojšnje prekinitve eh, postopkov pritožbe, kar je tudi v skladu sodno prakso. S tem dam besedo moji kolegici v zvezi direktivo kvalifikacije. Vas lahko prosim, da ste kar najbolj jedrnati in pustite še nekaj časa tudi našim poslancem, da bodo spregovorili. Se bom potrudila, gospod predsedujoča. cilji prenovitve direktive o prosilcih za azil so pravzaprav enaki kot eh, ti, ki jih je najprej omenjala kolegica. Kaj je torej glavni cilj te revizije? Najprej pojasnitev določenih pravnih pojmov za to, da bi definirali zaščito na podlagi uh, ocene tistih področji, kjer je prihajalo do različnih interpretacij v različnih državah, članicah. In eh, tisti, ki naj bi bili deležni zaščite, bi morali dobiti učinkovito zaščito, ki bi bila dolgotrajna. In akteri morajo zagotoviti, da se spoštuje pravna država. Eh, in pa kar zadeva posamezne države, moramo zagotoviti usklajenost, kar zadeva izvajanje tretjega člena Evropske, Evropske konvencije o človekovih pravicah, kot je bilo to interpretirano v zadnji sodbi sodišča v Štrasburu. In eh, naš predlog upeljuje ključne pogoje za uh, to, uh, prosilec za azil mora imeti dostop eh, do ustreznih uradov in eh, mora dobiti eh, možnost, da se tam pravzaprav predstavi in eh, poleg tega osebe, ki pripadajo določeni socialni skupini, uh, morajo biti deležne posebne obravnave. Ravno tako je potrebno upoštevati eh, vprašanje spola in ko se ugotavlja, ali oseba pripada določeni skupini v skladu z ženevsko konvencijo, naš predlog predvideva, da odstranimo nedoslednosti, ki so do zdaj obstajale in tukaj uh, uvedemo večjo doslednost, ko gre za ugotavljanje razlogov za pregon. In tudi eh, presoja vplivo je pokazala, da je to zelo pomembno. Eh, potem Eh, gre tukaj tudi za eh, pravice tistih, ki dobivajo sekundarno zaščito. In eh, tukaj tudi utrjujemo določene pravice, kot so dostop do trga delovne sile, do uh, socialne zaščite, do uh, integracijskih ukrepov in tako dalje. Tretjič, lažja integracija tistih, ki uh, dobijo zaščito. Tu je dokaj šibek vidik v uh, prvem valu harmonizacije na tem področju. E, tukaj na tem področju obstajajo številne e, praktične ovire, sploh kar zadeva priznavanje kvalifikacij, dostop do poklicnega izobraževanja in drugih integracijskih ukrepov. Naprimer, če pride do pomankanja eh, dokumentov, ki veljajo za dokaze, naprimer eh, kot eh, diplom ali pa dokazil o poklicnih izkušnjah. Zelo hitro grem, sem šla skozi vse, ampak z veseljem bomo tudi odgovorili na morebitna vprašanja poslancev in poslank. In pripravljeni smo sodelovati s pročevalci, kar zadeva te predloge. In pa kar zadeva eh, svet PNZ za včeraj popovdne, ki se je ukvarjal s tem. Komisija je tam predložila svoja predloga in zelo smo veseli, da je zdaj mogoča eh, temeljita razprava o teh eh, stališčih eh, in eh, da nam bo uspelo tukaj upoštevati tudi roke, ki so predvideni za azil in da nam bo uspelo eh, izvesti to prenovo do leta 2012. Najlepša hvala. Gospa Henis je prosila za besedo že prej. Ne vidim tukaj ostalih poročevalcev, ampak če še kdo želi tukaj spregovoriti, prosim, to nakažite. Hvala, gospa predsedujoča najprej, kar zadeva nove predloge za um, revizijo zakonodaje, mislim, da je zelo dobro, da smo te predloge dobili, da jih moramo pozdraviti in da e, želimo čim hitrejši napredek na tem področju. Zelo pomembno je, da tukaj uskladimo vse predloge, kar zadeva definicije in načela, ki se uporabljajo. Malo pozno je vse skupaj prišlo, kot sem že rekla, ampak zdaj to imamo in tega smo veseli. Uh, čestitke tudi svetu eh, za to, da so eh, se odločili, da bo sedež podpornega urada za azil na Malti. To mislim, da je zelo pozitiven signal. In pa kar zadeva to, kar je povedal predstavnik eh, sveta, želel je oziroma pričakoval je predstavitev strani poročevalcev in eh, nekoliko sem presenečena, da je uh, to želel, kajti pravzaprav blokada obstaja na ravni sveta in pa, kar je povedala komisija, glede tega, da so stvari zelo težavne, uh, s tem se strinjam, ampak ti novi predlogi so posebno nespremljivi in države članice se bodo morale boriti in najti nek uh, izhod. In, uh, če bo parlament našel neko soglasje, bi moralo to uspeti tudi v svetu, kar pa zdaj v Dublinu, to niti ni bilo predmet razprave včeraj in lahko počakamo. Eh, da eh, se oni odločajo, ampak ne vem, kako bomo tukaj lahko napredovali. In eh, s tem tudi zaključujem svoje komentarje. Najlepša hvala. Želi še kdo besedo, morda v imenu obeh poročevalcev, gospod Busotin. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moram povedati, da uh, gospe Makovej danes ni tukaj in se opravičuje za to. Uh, eh, ni kakšnih večjih eh, težav, ki bi jih moral izpostaviti v njenem imenu, eh, bi pa podal nekaj splošnih komentarjev v zvezi s tem, kar je bilo povedano. Eh, podpiram oziroma pozdravljam. Eh, odločitev, ki je bila sprejeta včeraj na svetu, kar zadeva podporni urad. In eh, lahko vam zagotovim, da sam nisem imel prsta vmes, ampak vsekakor zelo pozdravljam dejstvo, da bo sedež tega urada v moji državi. Eh, Mislim, da je to pomemben signal ne samo v luči velikih težav, s katerimi se soočajo južne države članice, ampak mislim, da je to tudi sporočilo državam članicam samim, da morajo poskrbeti, da bodo opravile svojo delo in da bodo v svojem delu kar najbolj učinkovite. In, uh, Želim seveda, da bi Evropa pomagala državam, kot je moja, hkrati pa seveda želim, da tudi te južne države opravijo svoj del dela in k temu želim tudi prispevati. Ker pa zadeva posamezne točke eh, in pa eh, mimo grede še kar zadeva podporni urad, eh, se želim zahvaliti in tudi čestitati Jean Lambert. Ne vem, če je danes tukaj, ampak odlično delajo opravila, eh, ko nam je pomagala doseči kompromis s svetom in eh, vse čestitke igrejo, igredo za to. Kar zadeva posamezne točke na dnevnem redu, moram reči, da sem kot Žanin tudi jaz razočaran, da je prišlo do tako malo napredka v svetu glede posameznih elementov. In razlog, zakaj je bil podporni urad odstranjen iz azilnega svežna, eh, je verjetno ravno to, da je to bil najbolj enostaven predlog, za katerega se je bilo lahko dogovoriti v svetu. Eh, kajti očitno vsi ostali predlogi svetu povzročajo težave in kot ženin si tudi sam želim, da bi eh, svet uložil več napora v vsebinske težave teh predlogov, sploh kar zadeva prenovo dablinske uredbe. Kajti očitno je eh, to tista ključna točka celotnega svežnja in zadeve se moramo vsekakor lotiti. In pa še kar zadeva nove predloge, zahvaljujem se komisiji za predstavitev, ampak eh, res mislim, da kot odbor, gospa predsedujoča, bi morali iti v, na bolj podrobno raven teh predlogov. Morda bi lahko naš odbor organiziral javno predstavitev, kajti tu gre s gre res za ključna predloga pri vzpostavitvi skupne azilne politike za Evropsko unijo in zato se res moramo spustiti v podrobnosti. Eh, zaenkrat se zdi, da nismo še niti imenovali poročevalca. To bi bil vsekakor prvi korak, ki ga moramo narediti kot odbor. In ko bomo to naredili, mislim, da je izredno pomembno tudi, da se spustimo v podrobnosti tega, teh predlogov in zagotovimo, da bo parlament v prvem branju lahko predstavil dobro stališče. Najlepša hvala, gospod Pusutin. Mislim, da uh, bodo o zadnjih dveh predlogih morali razpravljati eh, koordinatori, torej kar zdeva poimenovanje imenovanje poročevalca in pa organizacija uh, zaslišanja. Naslednji je gospod Morales. Najlepša hvala, Sofi. Eh, želel sem tudi omeniti, da tudi naš poročevalec, gospod Hidalgo, eh, ne more biti eh, prisoten danes, ker smo pač spremenili dnevni red in ehm, to je morda nekoliko problematično, ker mislim, da je želel jutri nekaj več povedati o, o samih težavah. Um, kot ženin sem tudi sam vesel, da se tukaj stvari premikajo glede tega svežnja, ampak kar zadeva eh, postopke, Dublin, Eurodag, eh, vse težave pravzaprav obstajajo in ni napredka, kar zadeva Eurodag, je svet omenil vprašanje eh, dostopa do podatkovne baze za organe pregona. To je največja težava pri tem področju. In če sem prav razumel, tudi v svetu ni prišlo do nobenega napredka in tudi sama nima prav eh, da si Jean Lambert zasluži čestitke za eh, delo na področju podpornega urada, ki je bil umaknen iz svežna, zato ker je bil to najlažji element. Eh, vendar pa eh, pred nami ostaja veliki ziv, torej same, sami postopki eh, in Dublin in. Eh, trdo bomo morali zagrbiti za delo, da bomo dosegli, da eh, bo tukaj prišlo do napredka. Eh, vem, da eh, je danes dan veselja, ampak glede na to, da smo spremenili dnevni red, pač poročevalci niso prisotni in to ne vem, če je najboljši korak z naše strani, če želimo napredek na tem področju. In, Kar pa zadeva Simonove predloge, bomo o tem jutri razpravljali med, eh, eh, na sestanku koordinatorjem. Ja, hvala. Preden dam besedo gospodu Tavaresu, naj povem, da se povsem strinjam z vašimi pripombami glede spremembe dnevnega reda. Tudi mene to precej moti. Včeraj sem bila obveščena o tem, nihče se ni z mano posvetoval ali eh, me vprašal kaj. In, uh, še bolj pa me je motilo, da je prišlo do teh sprememb zato, ker pač komisija ni opravila svojega dela in se ni pripravila na ta sestanek. In napačno sem domnevala, da uh, se je kdo vsaj sporočevalci posvetoval o tem, uh, Eh, o tej spremembi dnevnega reda in eh, res sem eh, zelo razočarana, da se to ni zgodilo in mislim, da lahko vsi rečemo, da to vrstne nenapovedane spremembe dnevnega reda so zelo moteče. Vsi, večina nas ima še en odbor in poskušamo načrtovati svoje delo in mislim, da če prihaja do takih sprememb, naj do njih pride samo, kadar je to res skrajno nujno in da je potrebno ljudi tudi obvestiti o tem, zakaj do teh sprememb prihaja. Nedvomno bi nas lahko kdo z komisije tudi že prej obvestil, da ne bodo pripravljeni. Gospod Tavares, imate besedo. Well, uh, Najlepša hvala. Zdi se, da danes vsi govorijo angliško. Uh, ampak eh, jaz mislim, da danes tega ne moram narediti, ker danes na portugalskem praznujemo svojo neodvisnost in bi to ustvarilo zelo slab vtis v portugalskem tisku in zato bom govoril v materinščino. Uh, naj pa tudi sam povem, da je res uh, zelo nehvaležno, da je prišlo do te spremembe dnevnega reda. naj torej preidem na portugalščino. Rad bi pozdravil vzpostavitev podpornega urada za azil na Malti. To mislim, da je zelo dobra novica in kolegica Jean Lambert je zelo trdo delala eh, na tem dosjeju. In uh, čeprav je zelo dobro, da uh, vidimo, da bo to počasi začelo delovati, pa se moramo vendarle zavedati, da številne razprave o azilu in preseljevanju v Evropi še potekajo. Tukaj se mnenja zelo razhajajo, zelo se razhaja tudi javno mnenje po Evropi in ljudje imajo zelo različne pristope glede tega, kako eh, se lotiti eh, priseljenskih tokov in kako se lotiti vprašanja azila. In zelo dobro je, da kljub vsem tem različnim mnenjem nismo nekako eh, se znašli v nekem zamrznenem položaju nasprotujočih si mnen. Uspeli smo doseči nekaj napredka na tem področju in mislim, da smo ustvarili določen manevrski prostor, v katerem bomo poskušali najti nek nov konsens med eh, severnimi in južnimi državami, pa tudi med levico in desnico v tem parlamentu. Mislim torej, da to so dobre novice. In eh, kar zadeva levico, smo vedno trdili, da azil in preseljevanje ne smeta veljati za policijski vprašanje. Obstajajo druge institucije, ki jih je potrebno vzpostaviti, ki eh, prav tako morajo tukaj biti eh, upletena ministrstva za zaposlovanje, eh, organi za socialno varnost in tako dalje. Zato je potrebno boljše usklajevanje med administracijami in eh, Eh, prosilci za azil in ne, eh, ne gre samo za vprašanje policije in zato mislim, da je podporni urad za azil korak v pravo smer. Naj na kratko spregovorim še o samem azilnem svežnju eh, in tukaj govorim pač na podlagi svojega branja. Tukaj gre predvsem za prizadevanja za harmonizacijo oziroma uskladitev pravil in dobro je, da poskušamo uvesti več doslednosti, ko gre za uporabo posameznih urodi na področju azila in preseljevanja. Vendar pa mislim, da imamo veliko težavo s kakovostjo in z neuronovešenostjo tega svežna. Eh, glede na katerih zadev, gremo zelo v podrobnosti, na drugih področjih pa imamo zelo nejasne definicije, definicije, ki bi. Uh, pravzaprav odprle vrata za neko poljubno uh, delovanje, so stvari, ki niso uresničljive, določene stvari prepuščajo veliko manevrskega prostora državam članicam in uh, uradnikom na meji in zato prosim pročevalce, da poskušajo zapolniti te vrzeli. Naj vam dam nekaj primerov. Najprej, kar zadeva informacije. Uh, zdi se, da ni bilo napre, doseženega veliko napredka, kar zadeva informiranje prosilcev za azil. Ti niso obveščeni o svojih pravicah in to je zelo pomembno vprašanje. Če se ne motim, mislim, da bi lahko tukaj naredili veliko eh, boljše delo. In pa potem tudi, kar zadeva zdravniške preglede ob vstopu na eh, evropsko zemlje. Eh, tukaj mislim, da obstaja cela vrsta praznin, cela vrsta vrzeli in eh, te vrzeli moramo zapolniti. Dobro, po eni strani ja, države članice imajo pravico izvajati zdravniške preglede, vendar pa po drugi strani ne bi smele nikomor odreči dostopa na podlagi zdravniškega pregleda. In eh, čeprav se nam zdi, da je ASO eh, dobra zadeva, eh, mislim, da eh, moramo zagotoviti več demokratičnega nadzora nad samimi postopki. Zdaj smo eh, v eh, obdobju po Lizboni in mislim, da morata komisija in svet se zavedati, da bo parlament zelo podrobno eh, spremljal njihovo delo, da želimo demokratski nadzor in da bomo o tem vedno več govorili v našem parlamentu. Dobro, hvala gospod Tavares. Naslednji ima besedo gospod Štraser, potem pa gospa Flotra. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam želim čestitati za to, da je padla odločitev o podpornem uradu. Gre za zelo pomemben signal harmonizacije in predvsem lahko pozdravimo, da bo sedež tega urada na Malti, ki je eno, eno od žarišč, ki jih imamo v Evropi. In res upamo, da bo ta urad čim prej začel delovati in na način, da bo na ta način prispeval k. Um, odpravi vsaj nekaterih težav na tem področju. Mislim, da v današnji razpravi ne gre za to, da bi govorili o vseh podrobnostih, ampak da govorimo o e, temeljnih načelih, ki so povezane s, s e, to zakonodajo. In tukaj bi dal na razpravo dve e, načeli, ki jo sam zelo podpiram. In sicer zelo se zauzemam za to, da bi povabili ljudi iz prakse ki, bodo, eh, ki naj bi direktno preverili te predlagane ukrepe. Oni so tisti, ki vsak dan delujejo na meji, ki izvajajo postopke in ki so odgovorni tudi za iskanje rešitev, če v samih postopkih kaj ne deluje. In eh, včasih, eh, če si stvari pogledam, se mi zdi, da, nekaj, je, da stvari, ki so dobro mišljene, ki jih. Eh, si predstavljamo, da prenašajo poenostavitev, včasih prinesejo velike težave in veliko dodatnih stroškov in poskrbeti moramo za to, da do tega ne prihaja. In pa drugič, uskladitev določil eh, držav članic za eh, vzpostavitev eh, evropskega standarda, ja, eh, nisem pa za centralizacijo. In mislim, da ne bi bilo pametno, če bi do vseh podrobnosti predpisali pravila tako, da bi na enak način veljala na Malti, na uh, polsko-ruski meji in na slovaško-mađarski meji. Tukaj potrebujemo določena načela, neke dolo minimalne norme, ampak vendarle mora obstajati možnost, da države članice imajo nekaj manevrskega prostora. Uh, da upoštevajo posamezne značilnosti, posamezne specifike, kajti če bomo vse urejali iz Brusla, eh, bomo eh, te možnosti odpravili. Najlepša hvala, gospa Flutra, potem pa gospa Latfoyt. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. No, povedala sem že, da gre azilni svežen v pravo smer, ampak eh, zaenkrat smo še daleč od tega, da bi na evropski ravni eh, ponujali to vrstno mednarodno zaščito, kot eh, si jo želimo. Mislim, da bi zato morali pravzaprav eh, odpraviti dablomske sporazume, ki imajo zelo negativne učinke na. na azil v Evropi. Veliko ljudi ni več v eh, tisti državi, kamor so prišli in eh, zato se bojijo, da se ne bodo mogli vrniti. Torej, prosilci za azil bi morali res imeti možnost izbrati si državo, kjer imajo največ možnosti za uspeh, kjer imajo kakšne družinske vezi ali uh, kulturne povezave. Uh, Eh, torej vzajemno priznavanje in svoboda ljudi, da se prosto gibljajo po Evropi, bi morala biti zagotovljena. Mislim, da torej svežen gre v pravo smer, ampak daleč smo od tega, da bi dosegli svoje cilje. Evropski komisiji pa lahko povem naslednje. Razumem in podpiram idejo, da bi si morali prizadevati uh, za to, da omejimo uh, odvračanje oziroma pošiljanje ljudi nazaj na uh, mejah Evropske unije. Uh, vsakdo bi moral imeti uh, pravico do postopkov in tako dalje. In vsekakor bi morali znati prepoznati tiste, ki potrebujejo nas v zaščiti in tiste, ki eh, za to, um, se zato ne kvalificirajo, bi morali hitro poslati nazaj. Ampak eh, kako naj se to na, izvaja na učinkovit način? Kaj ti, če tukaj nimamo nekih neodvisnih teles in uh, organizacij civilne družbe, ki so aktivne, če nimamo ustrezno usposobljenih uh, uradnikov, ki uh, imajo bogate izkušnje, potem mislim, da je zelo malo vredno, da bomo prišli do ustreznih otepljivih rezultatov. In uh, zanima me, kaj namerava storiti komisija uh, Eh, v odziv in eh, tukaj imamo v mislih eh, delovanje Frontexa, njihove akcije na pomorskem področju. Kaj nameravate narediti za to, da bi preprečili um, samodejno in sistematsko zavračanje plovil in pošiljanje nazaj v Severno Afriko, kar se redno dogaja v nekaterih državah? Gospa Latchford, uh, Gospa predsedujoča, kar zadeva predlog za Eurodag, od danes naprej, ko eh, nimamo več eh, ukrepov v prvem stebru, kot so ukrepi za nadzor meje in eh, ločenega ukrepa v tretjem svežnju, kar zadeva dostop do postopkov, mislim, da moramo ponovno preučiti način, kako se vsega tega lotevamo, kajti eh, da vemo, da eh, so ti različni vidiki med seboj tesno povezani in da moramo to upoštevati že od samega začetka, kajti tudi pod. Uh, Eh, so odločanjem se tem razlikovanju ne bomo mogli izogniti, ampak eh, vendarle vedeti moramo, da je dostop do podatkov potreben in ne moremo več eh, govoriti o vidikih prvega stebra in eh, reči, da smo naredili dobro delo, kar zadeva zaščito podetkov, podatkov, potem pa eh, ločeno tega obravnavati eh, dostop in torej od samega začetka moramo to združiti in ne smemo se delati nobenih iluzij. Mislim, da mora biti Evropska komisija iskrena in odprta z nami in tudi do držav članic, glede tega, kaj je potrebno uh, storiti, tudi uh, kar zadeva sodbo Štezburskega sodišča iz lanskega leta v zvezi s podatki o DNK. In uh, mislim, da moramo res preučiti, v kam gremo z uh, vsemi bazami podatkov in uh, Eh, tukaj upoštevati tudi drugi vidik, torej uporabo teh podatkov. Eh, gre za številne podatkovne baze, ki niso eh, prvotno spostavljene za namen kazanskega ali siceršnjega pregona. Uh, ampak uh, že od samega začetka, ko govorimo o teh bazah, moramo razmišljati o te, tudi o tem vidiku. Najlepša hvala še kdo želi besedo, razen gospe Matjo, potem bomo zaključili. Izvolite. Eh Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama želim povedati, da sem zelo zadovoljna s tem, da bo urad na Malti. Ne glede na to, želimo čestitati vsem in mislim, da je to dober signal želim komisijo nekaj vprašati. Kar pa zadeva azil, podpiram harmonizacijo usklajevanja med državami članicami in mislim, da bi bilo to dobro. Komisijo pa želim prositi, da nam pove več o tem, kaj se bo zgodilo z družinskimi člani. Hvala, sedaj pa vabim komisijo, da odgovori na vprašanja, ki so jih dobili. Še vedno smo v skladu s časom, zato vas prosim, da boste zelo kratki, kajti všeč mi je, ko smo v skladu s časom. Uh, Hvala lepa. Gospa predsedujoča. Will, um, you know, And... Čisto na kratko. V kakšnem smislu bi lahko družinski člani. Tukaj me zanima, ali tukaj mislite na člane družine. Ne vem, kakšno je bilo bistvo vprašanja. Vas zanima, kaj se zgodi z družinskimi člani, ali kakšna je definicija, ali kakšne so predlagane spremembe. I would, uh, I mean, I, I would read it like this. I would read like. Gospa Matiju, želite podrobno opredeliti svoje vprašanje? Da mislim, da bi morali imeti definicijo ponovne združitve družine in definicijo družine. Dobro. Komisija je predlagala nekatere predloge sprememb v zvezi z spremembo definicije družine že v svežnju, ki je bil predstavljen lani. Zato smo se sedaj odločili za konsistenten pristop po celotnem predlogu definicija družine se ne bo dramatično spremenila. Na nek način gre tukaj za zelo zapletena vprašanja, kakor vemo. Vendar smo predlagali, da bi v definiciji iste družine upoštevali tudi družinske člane, ki so mladoletni, pa vseeno poročeni, ko je v njihovem najboljšem interesu da stanujejo tam. Ampak odvisno je od različnega azilskega instrumenta, ampak če želijo biti v, za družino. To bi pa upoštevalo tudi brate in sestre, mladoletnike, poročene ali ne, če je to v njihovem najboljšem interesu. To so torej glavne predlagale spremembe v zvezi z definicijo družine in države članice to težko sprejemajo, vsaj v prvem svežnju. Povedati pa moram, da ne pričakujem kaj več sreče z novim predlogom, ampak v okviru tablinske uredbe imamo še drugo vprašanje. Poleg definicije družine, ki smo jo nekoliko razširili, seveda ne toliko, da bi spodbojali zlorabe, treba je biti realističen, ampak poskušali smo prilagoditi nekatera merila za ponovno združitev z družinskimi člani in tudi s sorodniki, zato da bi spodbujali ponovno združovanje z družin v okviru Dublinske uredbe. To je glavna točka. Kar zadeva komentarje gospe Flotre. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak v svoji predstavitvi sem poskušala nakazati nekatere spremembe in vse gredo v isto smer in sicer v smer, ki ste jo nakazali vi, kar zadeva nadzor meja in usposabljanja podatkov in dostopa do procesa. Tukaj imamo enega od glavnih elementov, ki smo ga želeli okrepiti in sicer dostop, še posebej dostop v primeru tako imenovanih mešanih tokov. Pravna pomoč na prvi stopnji, to želim povdariti, to ne pomeni brezplačne pravne pomoči, ko se pritožite na odločitev, ampak gre za brezplačno pravno pomoč že od začetka postopka. To je popolna novost, to še ne obstaja v nobenem sistemu ali instrumentu, kaj ti brezplačno pravno pomoč lahko dobite, ko je odločitev že sprejeta in se pritožujete, sedaj pa to sprejema oziroma spremlja prosilce za azil že od začetka. Tukaj omenjam samo dva elementa, lahko bi naštevala v neskončnost, ampak gospod Busutil je postavil tudi zanimivo vprašanje, ampak to je zelo zapleten element zakonodaje v tej direktivi. Lahko imamo podrobnejšo razpravo o teh podrobnostih in bolj podrobno podroben krok vprašanja in odgovorov, ampak prav gotovo smo to upoštevali, kar pa zadeva Frontex. Tukaj gre za drugo vprašanje, ampak tisti incidenti, ki ste jih omenjali, mislim, da ne zadevajo delovanje Frontexa, ampak gre bolj za posamezne države članice. To pa ne spada v okvir Frontexa. Tukaj bom nehala, kajti prosili ste me, da sem kratka. Hvala. Hvala želi svet kaj dodati ali mislite, da je vse v redu? Hvala lepa. Hvala za lepe želje v zvezi z odločitvijo o sedežu urada. Seveda smo tudi sami zelo veseli glede tega in sporočam vas, da bo moj minister v Evropskem parlamentu 7. decembra zato, da bi razpravljal o rezultatih švedskega predsedstva na področju azila in priseljevanja. Nisem mu želel stopiti na prste, ampak želel sem le povedati, da je to zelo pomembno za švedsko predsedstvo, kar zadeva počasen napredek v zvezi z azilskim svežnjem, če lahko temu tako rečemo. Da, v švedskem predsedstvu smo bili žrtev dejstva, da je veliko teh dokumentov med seboj povezanih, zato je težko doseči napredek v zvezi z nekaterimi vprašanji, naprimer pridržanje, če delegacije vedo, da bo to se pojavilo še kasneje. Zato je bil napredek nekoliko počasnejši. Poskušali smo doseči napredek, dosegli smo tudi napredek v zvezi s določenimi vprašanji, To so specifična vprašanja, ki so na mizi in temu smo se posvečali. Povedati želim tudi, da obstajajo dejanske razlike, razlike mnen med državami članicami na svetu in nekateri poslanci so namigovali na to in mislim, da je to dejstvo v svetu in to smo že večkrat poudarili. Povedati moram, da smo na politični, ministrski ravni prav tako bili priča temu. Kar zadeva komentarje gospoda Štraserja z vzpostavitvijo Evropskega podpornega urada bomo imeli možnost, da si to gledamo strani tistih, ki se v praksi ukvarjajo s temi vprašanji. Tako bomo bolj vključeni v uprave držav članic v zvezi s tem, kaj se dogaja na vsakdanji ravni. Mislim, da je to namen Evropskega podpornega urada. In s tem želim zaključiti. Hvala. Okay, Hvala lepa. Mislim, da je s tem razprave o svežnju azilu konec. Želim pa še nekaj povedati. Mnogo mojih kolegov je izrazilo razočaranje nad pomankanjem napredka na svetu, ampak mislim, da bi morali povedati, da tukaj niso razočarani samo nekateri evropski poslanci, ampak tudi evropski državljani, ki si želijo več napredka. O tem razpravljamo ne nekaj mesecev, ampak že več kot desetletje. Zato toplo vabim svet, da čim prej doseže napredek v zvezi s tem in da lahko potem sprejmemo odločitev. Dobro. Naslednja točka na dnevnem redu In sicer zelo dolg naslov ima namreč omejevalni ukrepi za nekatere osebe in subjekte povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani v Zimbabveju in omejevalni ukrepi za nekatere osebe in subjekte glede razmer v Somaliji. Mislim, da o tem v splošnem govorimo kot o črnih seznamih. To je resolucija, ki so jo predložili trije poročevalci. Prosila, prosili so me, da zastopam gospoda Mišela, kajti tukaj ga ni, je na drugem kontinentu, ampak tudi drugih poročevalcev ne vidim, drugih dveh. Razen, če se motim. Okay. Mrs. Mrs gospa Štrifler. Prav tako ni tukaj, mislim, da je na enaki poti kot gospod Mišel in gospa Boskurt naj bi bila na poti. Jo že vidim, zato želim začeti tako, da v imenu gospoda Mišela povem par stvari. To bom oblikovala kot vprašanje svetu, potem pa bomo počakali da gospod bo skur, da še ona pove svoje mnenje in svet bo odgovoril na vprašanja. Večkrat smo že povedali, da postopek in pravna podlaga in kakšno je razočaranje Evropskega parlamenta, da ni tesno vključen v sodelovanje s svetom v tem postopku. Mislim, da je to obžalovanje vredno. To je zelo pomembna stvar, ki ne zadeva samo boj proti terorizmu, ampak tudi zaščito pravne države in naših demokratičnih temeljnih pravil. V preteklosti je Evropski parlament bil posvetovan v zvezi z ukrepi za boj proti terorizmu, zato je sedaj toliko bolj presunljivo, da v tem primeru parlament sploh ni vključen. Gre pa tudi za vprašanje o tem, kakšna pravna podlaga bi zagotavljala vsaj minimalno vključenost Evropskega parlamenta. Mislim, da nad vprašanjem črnih seznamov visi nekaj vprašajo več sodnih primerov, nacionalnih in evropskih, smo že imeli v zvezi s tem, kako se sestavljajo ti črni seznami, postopki za uvrstitev na seznam in za brisanje seznama. Imamo tudi vprašanje postopkovnih varoval. Nekaj napredka je bilo doseženega v zvezi s tem. In sicer, da so ljudje, ki so uvrščeni na seznam, vsaj obveščeni. Vsaj to je glavna zamisel. Še vedno pa obstaja vprašanje o tem, koliko podatkov imajo, kakšne dostope do dokumentov imajo njihovi odvetniki, kaj ti odvetniki morajo imeti dostop do dokumentov, da jih lahko ustrezno zastopajo. Mislim pa, da obstaja tudi več vprašanj, ki so bolj temeljne narave. In sicer prvič, ti ukrepi naj bi bili začasni. Ljudje naj bi bili začasno uvrščeni na ta seznam in to naj bi bil preventivni ukrep. Zdi pa se, da s časoma postanejo to trajni ukrepi. Ljudje so uvrščeni na seznam in potem tam ostanejo za zelo dolga obdobja in postopek za izbris seznama je zelo dolg. Zato je ta začasni, začasni vidik takšen, da nekako izgine. Drugič, svet pravi, da je to upravni postopek, ampak če ljudje tako dolgo ostanejo na teh seznamih in če potem se ne morejo braniti, potem je že to skoraj sodna odločitev, ne pa začasen upravni postopek oziroma ukrep. Na koncu želim, da svet pove tudi več o politični naravi postopka za izbris seznama, kajti imamo vsaj en primer, kjer je bila izdana sodna odločitev usodno odločitev. In vprašanje je, kakšno nevarnost je ta posameznik predstavljal za družbo. Zdi se, da so obstajali občutni politični pritiski zunaj Evropske unije, da bi ljudi uvrstili na črni seznam iz političnih razlogov. In mislim, da je to nesprejemljivo. Že zelo dolgo govorim, pa gospe Bosko še vedno ni. Pravijo mi, da bo gospa Boskurt kmalo prišla. Bomo potrpešljivi in gospod Boskurt počakali? Počakajmo torej nekaj minut, da gospa Boskurt pride. Do takrat pa lahko svet razmisli o svojih odgovorih. um, colleagues, can I, first of all, can I... Kolegi, je kdo tukaj? Sveta, da bo sploh odgovoril na ta vprašanja. Well, that's great. So I've just been... Odlično. Torej sem govorila samo za kamere. Mi lahko kdo razloži, zakaj sveta ni tukaj, da bi odgovoril na vprašanja, ko bi pa moral biti, kajti to ni sprememba dnevnega reda in morali bi biti tukaj. Okay, Nihče ne ve. Dobro, predlagam, da prekinemo za 10 minut. Pojdite na kavo, mi pa bomo poskušali najti poročevalko in svet.

Um, colleagues can i ask everybody to prosim vas da počasi spet sedete kaj ti zdi se mi oziroma zdi se da bo predstavnik sveta kmalo tukaj tudi poročevalka je tukaj zato mislim da bomo čez nekaj minut lahko začeli Prepričana sem, da se bo svet iz srca globoko opravičil za to, da zaradi njih tako zamujamo. Mislim, da je to resnično nespremljivo. Okay, um, I see the council has arrived. Dobro, vidim, da je svet z nami in upam, da poročevalka ne odhaja iz dvorane. Gospa Boskurt. Gospa Hayden, dobrodošli na Libeju. Že dolgo časa čakamo na svet, to razpravo bi naj imeli pred pol ure. Imela sem svojo intervencijo in se počutim zelo neumno. Vprašanja sem postavila svetu, sveta pa ni bilo, zato sem zelo razburjena. Še enkrat bom postavila vprašanje, ampak najprej bom prosila gospod Boskur, da pove svoje mnenje. Prosim. Voorzitter, ik uh, zal het kort houden, zodat ik niet uh, te veel tijd straks van Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bi rada jemala preveč časa kolegom, ki bi radi spregovorili po mojem prispevku. Sedaj imamo osnutek resolucije, ki so jo podpisali trije poročevalci, Prejšnji teden smo se v Štrasburu sestali, zato da bi se pogovorili še o eh, podrobnostih. Ne bi rada tukaj ponavljala vseh podrobnosti, vendar pa Evropski parlament ustraja pri tem, da. sodelujemo v tem postopku. In da je to področje povezano z delovanjem Evropske skupnosti, zato potrebujemo dvojno pravno podlago za soodločanje z Evropskim parlamentom. To smo potem predali pravni službi Evropskega parlamenta. Odgovora še nismo dobili, še vedno ga pričakujemo. Tudi odbor za pravne zadeve bo sodeloval pri tem osnutku resolucije. Mi si želimo, da bi spoštovali človekove pravice, temeljne soboščine. Čeprav je logično, da je boj proti terorizmu pomemben, vendar pa, če želimo zagotoviti učinkovitost in verodostojnost, potem moramo, moramo prizadete obvestiti o njihovih pravicah, o njihovih soboščinah in če do tega ni prišlo, potem moramo to popraviti. Sveto manjka ambicij, ambicij, imamo že sodno prakso v sodišču z eh, Evropske skupnosti, vendar pa imamo naprimer primere o pravicah, um, o obveščanju o pravicah, o obtožbah. Poleg tega ustrajamo tudi, ko gre za zaščito podatkov eh, glede naših stikov s tretjimi državami. Danes je zelo pomemben dan, Lizbonska pogodba je stopila v veljavo. Radi bi vedeli, če se je svet že odločil. Do včeraj do tega ni prišlo. To pomeni, da mora komisija uložiti nov predlog. In to mogoče pomeni, da mora sedaj komisija pripraviti nov predlog na podlagi drugačne pravne podlage. Hvala, gospod Melo, bo zastopljal gospod Štrifler. Um... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Povedati sem želel, da če vemo, kaj je na kocki pri boju proti terorizmu, tukaj govorimo tudi o svoboščinah in o pravicah. Vedeti je treba, da živimo v izrednih časih in spoštovati moramo vse pravice in svoboščine, ampak moramo vedno vedeti, da je boj proti terorizmu izredna okoliščina. Zato je treba sprejeti določene stvari, če govorimo o tem, da bi zagotovili in zavarovali pravice v svetu oziroma v svetu. Vsaka rešitev mora biti čim manj birokratična, mora biti čim bolj učinkovita, zato da lahko država članice in EU izpolnijo pričakovanja in ustrezno prispevajo k boju proti terorizmu. Stališče skupine EPP je, da potrebujemo učinkovite ukrepe, ki bodo usmerjeni predvsem boju proti terorizmu, ampak krati bi morali tudi zaščititi pravice in svoboščine državljanov. Ampak, ko pride do spora, si želimo videti, da bi se borili proti terorizmu. Pravice posameznikov je treba zaščititi, ampak včasih se je treba čemu tudi odpovedati v imenu varnosti. To je stališče skupine EPP in mislim, da bi to moralo biti splošno načelo za vsemi temi predlogi. Hvala lepa. Ponovila bom samo del svoje intervencije, kajti veliko je povedala že gospa Boskurt v imenu skupine liberalcev želim povedati, da seveda vsi podpiramo boj proti terorizmu in želimo zaščititi svoje državljane, ampak zaščititi želimo tudi demokracijo in pravno državo. Mislim, da je to glavni cilj boja proti terorizmu. Državljane lahko zaščitimo na številne načine. Zaščititi jih je treba pred več stvarmi, ne samo pred teroristi če sprejemamo ukrepe proti terorizmu, potem mislim, da je treba pokazati tudi učinkovitost. Tega pa v zadnjih letih še nismo videli. Obstajajo določene, določene vprašanja, kajti nekateri so bili vrčeni na črni seznam. Gospod Sison, na primer, to sem že omenila, svetu. Tukaj se lahko resnično vprašate, kakšno grožnjo je on predstavljal varnosti evropskim državljanom. Nobene. Sedaj se na srečo to rešuje na sodišču, ampak obstajajo vprašanja v zvezi z postopkom uvrstitve na seznam, ali so dejansko vršeni na seznam, ker predstavljajo grožnjo. Svetu sem postavila vprašanje v zvezi z začasno naravo teh ukrepov, kajti to naj bi bil preventivni ukrep. Zdi pa se, da mnogi od teh, ki so na seznamu, ostanejo tam zelo dolgo. To se iz začasnega ukrepa spreminja v trajni ukrep, trajno uvrstitev na seznam. Tukaj pa prihaja na drugo točko, namreč svet je vedno trdil, da tukaj gre za upravni ukrep, ampak ker je gre za trajno naravo te uvrstitve, potem to skoraj postane že sodna odločitev. In zdi se, da je v nekaterih primerjih vsaj politični pritisk strani nekaterih držav, ki menijo, da je treba določene ljudi in organizacije uvrstiti na seznam iz političnih razlogov, ne iz varnostnih razlogov. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi svet odgovoril na ta vprašanja. Medtem pa sem videla, da je gospod Bruns prosil za besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da so seznami z več vidikov prazni ukrepi. Naprimer, nekateri subjekti na tem seznamu se mi zdi, da spadajo v različne ločene kategorije. Tukaj so Osama bin Laden in Al-Qaida, ki so, tako nam pravijo, teroristi, ki so opravljali teroristično dejanje v preteklosti in jih bodo naj bi tako bilo v prihodnosti. Potem imamo tukaj talibane, ki spadajo v dve kategoriji. Naj bi zagotavljali zatočišče v samobilnadlu pred nekaj letu, leti, ampak od takrat naj bi jih že predvsej izčrpali. Tretjič, imamo tudi režime, ki so opresivni in nedemokratični, ampak niso grožnja za druge države, naprimer Zimbabve, pa tudi talibani, po moje. Kar zadeva prvo kategorijo, Osama bin Ladna in Al-Qaido. Dobro bi bilo, če bi imeli seznam članov in potem bi jih lahko vse vrstili na seznam, ampak žal tega nimamo in v mnogih primerjih nimamo torej seznama članov, zato je težko identificirati, koga to zadeva. V enem grozovitem dejanju v Združenem kraljestvu so bili to ljudje tretje generacije iz Pakistana. Tretje generacije tisti, ki živijo v Združenem kraljestvu in včasih je treba spremljati celotne skupnosti, ne jih uvrstiti na seznam ali jih omejiti, ampak jih samo spremljati. Tukaj lahko storimo dve stvari in sicer prvič, da ustavimo migracije iz držav, ki zagotavljajo teroriste in drugič, da se nehamo boriti proti muslimanskim državam, kajti to jih spodbuja v ukrepanje. Kar zadeva talibane, meni Talibani niso posebej všeč, ne bi želel živeti pod talibansko vlado, mislim, da se številni tu strinjamo, ampak mislim, da ne bi smeli biti krvave bitke v Afganistanu zato, da odstranimo nekdanjo vlado, za katero nam sploh ni mar. Mislim, da se nas to sploh ne tiče. Kar zadeva opresivne režime nasploh in to vključuje tudi Zimbabve. Mislim, da imajo posamezne države pravico, da zaščitijo interese državljanov, ki trpijo pod to opresijo in jih tudi obsoja. Ampak mislim, da to, da smo vladne ministre Zimbabveja uvrstili na ta seznam, mislim, da s tem nismo več storili. Morda smo pokazali, da spoštujemo svoje vrednote, ampak kaj drugega pa ne. Še nekaj bi rad povedal in sicer sedaj se vračamo na tiste, ki so osumljeni terorizma. Res je, da jih je treba do tesno spremljati, to se strinjam, ampak pod črto nikoli, nikoli ne smemo ljudi predati druge, drugim državam, ne glede na to, kako demokratične so, če bodo ti ljudje potem podvrženi izredni izročitvi. To se nikoli ne sme zgoditi. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Latford, potem pa še gospa Flut. Mislim, da je ta zadeva zelo pomembna in rada bi samo omenila točko v vodni mm, določbi C. Moramo namreč pogledati ne samo uspeh sankcij in kako modro so zastavljene, ampak da se osredotočimo v tem odboru predvsem na uspeh režimov, ki skušajo zaustaviti financiranje terorizma in kriminala. Včasih se zdi, da širši ukrepi, vključno s direktivo o pranju denarja, kot tudi ukrepi proti financiranju terorizma, vplivajo na državljane normadne države, predvsem v moji državi, naprimer, morajo praviti veliko administrativnih postopkov, preden dobijo dostop do svojih bančnih računov. mislim, da je sedaj čas, da opravimo splošen pregled glede tega, kam se pomikamo, kot ste dejali tudi vi, naprimer v primeru PNR. Moramo vedno imeti pred očmi korist teh ukrepov, kot tudi seveda ne pravim, da ne obstaja nobenega opravičila za te ukrepe gre za pravne ukrepe v nekaterih primerjih. Ne gre za začasne ukrepe, ampak včasih za stalne ukrepe. Torej moramo doseči, da pridobimo dokaze za to, mm, ko, za določen dojanje, ko je nekdo pripeljan pred sodišče. Imamo tudi sive režime, ki potekajo in tako že desetletja. Zato mislim, da bi bilo dobro, da zagotovimo pravilno izvajanje uh, kazenskega prava. Gospa Flotr, najlepša hvala. Najprej bi rada povedala, da gre za zelo dober osnutek, eh, gre za težavno zadevo. gre za pravico do posvetovanja, kar zelo dobro odraža tudi duh Lizbonske pogodbe. Seveda je treba počakati na stališče sveta. Predlagam, da to resolucijo uporabimo pri merilih, ko primerjamo učinkovitost določenih ukrepov. Gre namreč za ukrepe in inštrumente, ki so zelo težko izvedljivi in sankcijski inštrumenti so že tako ali tako zelo težavni. Lansko leto smo napisali poročilo na lastno pobudo, da bi vzpostavili mrežo strokovnjakov, ki bi pomagala komisiji na tem področju. Če se poročevalci strinjajo, bi lahko lahko to vključili kot željo parlamenta. V desetem odstavku govorimo tudi o tem, da bi lahko imeli možnost ocenjevanja tajnih služb. Kar poudarjamo, je tudi to, da Evropski parlament sodeluje pri delu konference, ki spremlja delo tajnih služb. Ta konferenca obstaja in mislim, da bi bilo koristno, če bi ta predlog vključili v to poročilo, ki se mi drugače zdi zelo dobro. Najlepša hvala, gospod Demel. Na verdade, pedi na... Hvala lepa. Poslušal sem besede gospe predsedujoče in eh, rad bi povedal naslednje, kajti to ni v skladu s tem, kar sem dejal. Izhajam iz načela, da je ena od velikih prednosti demokracije v tem, da z vidika postopkov se spoštuje vse, kar je povezano s pravicami, soboščinami in jamstvi. Vendar pa moramo se tudi boriti proti terorizmu to je zajamčeno v demokraciji, vendar pa s tem odzemamo učinkovitost v boju proti terorizmu. Gre za vprašanje civilizacije, gre za pravice, soboščine, te so absolutne, ne gre za relativna načela, ne gre za to, kaj je bolj pomembno, kaj je manj pomembno, vendar pa to ne pomeni, da pri našem boju proti terorizmu ne upoštevamo tistega, da nekateri žrtvujejo svoje življenja za to, da dosežejo kakršenkoli cilj v terorizmu. Boj proti terorizmu pa veliko krat sproži konflikt pravic. Ko pride do konflikta pravic, mora vedno popustiti tisti, ki upošteva interese in da je treba popustiti pri tisti pravici, ki je manj pomembna. To ne pomeni, da bi ljudem odzeli pravice. Gre za to, da moramo zaščititi naše ljudstvo v boju proti terorizmu. Državljanske saboščine so včasih tiste, kjer, kjer moramo malce popustiti in to za dosego višjega cilja, ki je boj proti terorizmu. Zato moramo spostaviti razlike pri tem, kaj se dogaja. Pri, v primeru imamo Al-Kaido, kjer eh, potekajo teroristične dejanja, po drugi strani pa imamo diktatorske režime, kot so naprimer Somalija in pa Zimbabve ko govorimo o terorizmu, govorimo o dejavnostih, ki prizadeva celotno ljudstvo, celotno človeštvo. Poglejte si primer Zimbabveja. Tam imamo režim, ki kljub negativnim aspektom ne vpliva na ljudstvo nasplošno, vendar pa ima posledice za tiste, ki živijo v tej državi, ki živijo pod tem, um, eh, pod tem režimom, ki ubija, ki zatira. Zato mislim, da na področju pravic in soboščin državljanov ne moremo upoštevati relativnih pojmov. Tukaj moramo, z, ne smemo misliti na to, koga moramo zaščiti tukaj, koga moramo zaščiti tam. Gre za dožnost, kjer moramo sodelovati vsi, vse osebe, vse države, zato da bomo zaščitili pravice in soboščine. Vendar pa moramo poštevati tudi, da imamo na eni strani teroriste, na drugi strani pa imamo svobodne državljane, ki ne želijo živeti eh, svojega življenja v grožni terorizma. Zato moramo varovalko vrednot razumeti v tem kontekstu. Seveda ne trpim, da, trdim, da bi morali kratiti pravice in soboščine za boj proti terorizmu. Pravim samo, da moramo začasno popustiti nekje za to, da dobimo določeno orožje za boj. Ne smemo biti tako formalni, ne smemo vedno zahtevati, da se spoštuje vsak delček vsakega procesa, zato ker moramo se učinkovito boriti proti terorizmu, če ne bomo ogrozili življenja naših državljanov. Ne vem, gospa predsedujoča, če ste razumeli, kaj sem želel povedati, vendar pa sem želel pojasniti moje stališče. Hvala lepa, gospod Melo. Mislim, da sem na vaši strani, ko gre za boj proti terorizmu, proti teroristom, kriminalcem in kriminalnim režimom. Ne strinjam pa se z vami, ko pravite, da je argument narodne varnosti argument, ki se uporablja za prekinitev temeljnih soboščin. To se je zgodilo že veliko krat v preteklosti, zaradi tega pa nismo dosegli no večje varnosti za naše državljane. Mislim, da je sedaj ravno pravi čas za to, da moramo eh, zagotoviti pravice ne gre za čas, ko se moramo vsi strinjati in ko ne gre za nobenega tveganja. Gospa Hajden, prosim, v imenu sveta. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada opravičila za to, da sem ovirala nadaljevanje seje tega odbora. Strinjam se z vami, ko pravite, da ukrepi boja proti terorizmu so enako pomembni, kot tudi to, da zagotovimo temeljne soboščine naših državljanov. Skušala se bom potruditi za to, da bom odgovorila na vaše vprašanje in upam, da mi boste povedali, če mi bo, če mi bo to uspelo. Rada bi ponovila nekaj elementov, ki sem jih že omenila na mojem zadnjem obisku novembra. Sankcije so samo eden politični element v splošnem trudu za to, da izboljšamo situacijo v tretjih državah. Sankcije same po sebi ne bodo nikoli čarobna formula, ki bo rešila in odpravila vse zatirajoče eh, vlade in represivne ukrepe. Sankcije ravno tako ne izključujejo drugih aktivnosti, ki morajo istočasno potekati, kot naprimer razvojna pomoč, dialog z nevladnimi organizacijami in tako dalje. Mogoče lahko sprejmemo ukrepe, ki preprečujejo, da sodelujemo na najvišji ravni, vendar pa vedno lahko sodelujemo z nevladnimi organizacijami. Zato bi rada poudarila, da sankcije niso edini politični element za izboljšanje situacije v določeni državi. Ko pa sankcije izvajamo, morajo te biti učinkovite. Rada bi poudarila, da prepoved za izdajo vize bo naprimer preprečila, da bi voditelji določenih držav um, potovali v Evropo, preživeli tam počitni, počitnice med tem, ko ljudje stradajo. Naprimer, preprečevanje financiranja bo preprečilo, da bodo teroristi uh, Eh, dobivali sredstva za svoje delovanje. Embargo na orožje bo preprečilo trgovanje z orožjem strani Evrope z določenimi državami. Seveda lahko sprememo samo ukrepe, ki se tičejo nas. Nimamo nobene pravne podlage za to, da delujemo zunaj naših, ze, našega ozemlja kar se odločimo v komisiji in v svetu, da bo veljalo, bo to veljalo samo za nas. To je šipka plat sankcij, če se o teh ne odloča na ravni OZE-1. Kaj ti drugače bi dobili globalno delovanje, globalni ukrep, če ne bo pa samo del eh, tega, to je res naše strani, da izboljšamo situacijo. Mogoče bi lahko poudarila, da to, da imamo na področju boja proti terorizmu, proti terorizmu veliko različnih ukrepov. Naprimer imamo ukrepe za preprečevanje financiranja teroristov, ki, kar je bilo sprejeto v resoluciji OZ-1267. Tukaj pa imamo uredbo 881, ki jo ravno kar pregledujemo vsebino seveda poznate. Sedaj pa predlagamo dodatne pravne varovalke za, zaradi tega, ker je to zahtevalo sodišče v svoji razsodbi decembra lani. mi moramo upoštevati zahteve sodišča na eni strani in kot ste povedali, zahtevali v vaši resoluciji, je treba zagotoviti, da spoštujemo resolucije OZN, naprimer 18.22. Po drugi strani pa imamo neodvisne ukrepe, ki temelijo na resolucijah OZN. -a. vendar pa se svet odloča na podlagi neodvisnega seznama. Imamo obvezo, da opravljamo šestmesečne revizije tega seznama, kar se seveda izvaja na redni osnovi, torej vsakih šest mesecev. V tem kontekstu se pregleda vsakega posameznika, ali vsak organ in organizacijo posebej. Največja izboljšava in kar se še posebej podarja strani sodišča je, da imamo dožnost, da obrazložimo, zakaj vključu, vključimo določenega posameznika ali določeno organizacijo na ta seznam in to tudi počnemo. ko gre za značaj teh ukrepov, te nikoli niso pravne, zato ker pač svet ni pravni organ, oziroma zakonopravni organ, vendar pa je treba vedeti, da imamo pravne varovalke, ki veljajo za te posameznike in za te organizacije. Ukrepi morajo vedno biti čim manj birokratski in čim bolj učinkoviti, kot je le mogoče. Ne vem, eh, če imate vi kakšno vprašanje, vendar pa bi rada dobila odgovor na vprašanje, če je to začasen administrativni ukrep, da ljudje ostanejo na tem seznamu leta in leta in da to potem preuzame stalni značaj, torej za nedoločen čas in da pridobi tudi pravni značaj. Vi ste združili veliko okrepov skupaj proti režimu v Zimbabveju. Seveda bi vsi radi zagotovili, da ne morejo tukaj preživeti svojih eh, počitnic ali pa preprečili, da se odeležijo eh, dogodkov na najvišji ravni strani sveta, kot se je to pred kratkim zgodilo. Ne moremo pa preprečiti, da organizacije pridejo na ta, na ta seznam in Če gre za financiranje teh organizacij, je namen popolnoma drugačen. Imamo na eni strani politični namen, torej da spodbujamo proces demokratizacije v določeni državi, kot je v primeru Zimbabve, po drugi strani pa imamo vprašanje varnosti, kot smo že slišali. Torej gre za popolnoma drugačne ukrepe. Rada bi slišala vaš odgovor. Ne vem, kolegi, ste vsi zadovoljni z odgovori, ki ste jih dobili? Da gospod Bronc in gospa Boskurt. Besedo dam vama, potem pa, se, potem pa damo besedo zopet svetu. Nou ja, misschien is het mij ontgaan, maar ik heb nog. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V mojem vprašanju sem vprašala, če obstaja kakšen definitivni sklep v skladu s prejšnjim režimom ali bo zdaj kakšen nov ukrep. Rada bi slišala konkreten odgovor na to in tudi kakšna je pravna podlaga za to, gospod Bron. Hvala lepa, gre za čisto kratko vprašanje. Zelo se vznemirjamo zaradi držav, kot je Zimbabve, ki so res represivne in pa tudi šibke, ko gre za večje represivne režime, kot je Kitajska, ki opravlja veliko usmrtitev, močno represijo, tam pa močimo. Če želi, res želimo sprejeti standarde, potem morajo ti veljati za vse. To se zdi kot prava eh, revolucija, ki bi spremenila našo tradicijo. Gospod Mela, potem pa damo besedo zopet svetu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodu Bronxu bi rad dejal, da se popolnoma strinjam z njim. Glede na to, kaj smo dejali o Zimbabveju, v Zimbabveju se ne us, nekoga usmrti zaradi manjših kršitev, ampak kar tako, izvensodno. Kar pa zadeva vrednote zahodnih civiliza eh, civilizacij, moramo zagotoviti na ne glede na to, na koliko je država velika, kakšna je velikost, kako je močna, kot naprimer na kitajskem, ne moremo relativizirati tega, kar se dogaja v Zimbabveju s primeri, ki nas žalijo, ki žalijo kogarkoli, ki želi doseči spoštovanje človekovih pravic, pa naj bo to na kitajskem ali v Zimbabveju ne moremo dopustiti, da katerikoli režim, ki aretira in usmrti določene ljudi zaradi njihovega mnenja. Vendar pa glede na visoke številke na kitajskem ne zmanjša resnosti zločina v Zimbabveju. Zato se strinjam s tistimi, ki želijo zaščititi človekove pravice kjerkoli na svetu, pa naj bo to na Kitajskem ali v Zimbabveju. Tisti, ki opravljajo teroristična dejanja, teroristične napade proti ženskam, moškim, otrokom, starejšim, ki nikoli niso ničesar storili, tega ne moremo nikoli, nikoli opravičiti in obrazložiti z ničemer. Strinjam se S tem, da ko gre za kratenje človekovih pravic v luči boja proti terorizmu, lahko povem, da potrebujemo orožje za boj in kar se tiče seznamo, veliko krat osebe, ki so na tem seznamu, ostanejo stigmatizirane zaradi tega, ker se njihovih primerov ne reši. V določenih državah, kot v moji državi, imamo ljudi, ki čakajo leta in leta na razsodbo, zaradi tega, ker jim ne dajo nobenega odgovora sodišča, zato ne morejo priti do kredita, ne morejo odpreti bančnih računov, ne morejo dobiti službe, zaradi tega, ker obstajajo sodni postopki, ki trajajo leta in leta. Gospa predsedujoča, imamo relativne vrednote. Predsedujoča je prekinila govornika. Imate vprašanje za svet? gospod Melo. Da. Moje vprašanje je enako, kot je povedal gospod Bronc, vendar to je bilo vse. Hvala. Hvala lepa. Vprašanje v zvezi s pravno podlago. Vprašanje, če bomo dobili nov predlog. In vprašanje doslednosti pristopa, zakaj nekatere države ja, druge ne. In vprašanje začasnosti in administrativnega značaja in to, kako delovati, ko se nekatere osebe za nedoločen zna, čas znajdejo na tem seznamu. Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi zopet dali besedo. Potrudila se bom, da bom odgovorila na vaše vprašanja. Najprej prvo vprašanje, pravna podlaga. Kot veste, v tem odboru je svet predstavil predlog za uredbo 881. Prosili smo vas tudi za vaše mnenje. Kot veste, sklepa sveta še nismo sprejeli o tej uredbi. Čakamo še na mnenje parlamenta, zato da resnično lahko upoštevamo mnenje parlamenta, preden sprejmemo uredbo. tako nameravamo postopati na tem področju. Potem imamo financiranje terorističnih dejanj in doslednost. Gre za politične odločitve, ki so še predmet razprav. Za nekatere države, kot sem že omenila, imamo ukrepe, ki so sprejeti na globalni ravni in ti so ponavadi dosti bolj učinkoviti kot ukrepi, ki se jih sprejme na evropski ravni. Kajti ti ukrepi so omejeni. Imamo situacije, kjer se nam z političnega vidika zdi pomembno, da izvajamo ukrepe zato da pomagamo določeni državi ali pa da dosežemo, da določena država spremeni svojo politiko. Potem imamo tudi vprašanje začasnih administrativnih ukrepov. Imamo administrativne ukrepe, vendar pa ti temelijo na odločitvah nacionalnih pristojnih organov, ki skrbijo za pravne zadeve tudi to temeli na pravnih nacionalnih odločitvah. Rada bi tudi povdarila, da je pomembno, da imamo te šestmesečne revizije in da te tudi izvajamo. To je ukrep, s katerim lahko pride do nove odločitve, če določen posameznik ali pa organizacija ostane na tem seznamu ali ne. V zvezi z 1267 seznam Al-Qaeda eh, teroristi, ko se odločamo, tam damo možnost, da opravimo revizijo in revizijo opravimo po določenem mnenju, imamo to možno. Statistika kaže na to, da so revizije pripeljale do brisanja seznama 20 oseb in 6 skupin in organizacij od leta 2009. Hvala lepa. Hvala. Časovni rok za predloge sprememb je 3. december, torej po jutrišnjem opovdne. V našem odboru bomo glasovali 7. decembra, torej v ponedeljek. Decembra pa bomo v Štrasboru potem sprejeli resolucijo na plenarnem zasedanju. Potem imamo zadnjo točko na dnevnem eh, redu današnjega dopoldneva, to je vzpostavitev mreže uradnikov za povezave. Poročevalce gospod Dias Demera. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot veste, že tretjič obravnavamo to poročilo v našem odboru. prišlo je do novosti, ki bi vam jih rad sporočil. Prva novost je informacija, ki sem izvedel pred pol ure. Zaradi učinkovitosti Emilija de Capitania, ki mi je to sporočil. Najprej bi se rad izredno zahvalil za predloge sprememb, ki so bili uloženi v do poročila. Gospa Jon Wikström, gospa Killer in potem gospa Flotre Kile Boskurt in gospod Rui Tavares, ki je vložil dva predloga sprememb. zelo sem hvaležen, kaj ti ti predlogi sprememb nam pomagajo za to, da bomo dobili čim boljše poročilo. Imamo nekaj predlogov sprememb, ki so povezani z eh, jezikovnimi, lingvističnimi um, vprašanji, ki razlikuje med nezakonitim priseljevanjem nereguliranim priseljevanjem in skušali smo se dogovoriti za to, da ne bi uporabili neposrečene izraze, torej da ne bi več uporabljali termina nezakonitega priseljevanja. Kaj pa se dogaja? Prišlo je do tega, da, da je termin nezakonito vključeno v kazenskem zakoniku. V drugi državi, naprimer v moji, pa ta termin nima nobenega večjega pomena. Nekateri so zato, da črtamo ta termin, drugi pa pravijo, da s tem posekamo pristojnosti držav članic, če to besedo zbrišemo. zato bom predlagal avtorjem predlogo sprememb, da ne uporabljamo nezakonitega ali zakonitega, ampak. Y, y, y podría ser aceptada por las partes en conflicto. Torej, prikrito priseljevanje, nezakonito priseljevanje, vendar pa <clears throat> sam podpiram stališče, da govorimo še o nezakonitem priseljevanju, torej želimo iskati možne rešitve, da ne bi uporabljali teh določenih izrazov. Druge predloge sprememb bomo brez problema sprejeli, tistih pa, ki jih ne moremo sprejeti zaradi očitnih razlogov ali pa zaradi razlogov, ki so zunaj obsega te uredbe, tega poročila, bom skušal pri teh doseči čim večji kompromis. Želim namreč doseči čim večjo stopno konsenza. Torej, novost, ki sem jo omenil, je. Yeah vprašanje, ki sem jo pogledal površinsko, vendar pa načeloma mislim, da gre za dobro vprašanje. Komisija predlaga spremembe v pravni podlagi. Verjetno se spominjate, da je pravna podlaga za to poročilo bilo točka B člena 67.3 in pa šesti člen ustanovne pogodbe Evropske unije. Sedaj pa komisija predlaga, da bi spremenili pravno podlago. Komisija predlaga, da bi za to uporabili 47. člen pogodbe o delovanju Evropske unije predlaga tudi, da bi za pravno podlago uporabili člen 79, ki govori o politiki priseljevanja, kot cilj pa predlaga drugi odstavek C, točka C, ki določa nezakonito prebivanje in skrivno priseljevanje, tajno priseljevanje ne uporablja namreč termina nezakonito priseljevanje. Kaj se dogaja sedaj, ko je Lizbonska pogodba stopila v veljavo? Sedaj bi lahko brez problema uporabili pravno podlago, ki jo predlaga komisija, s tem, da vključimo nezakonito priseljevanje, ki prihaja iz člena 79a, mali a. Tam se govori o neregularnem nereguliranem priseljevanju, kar je tudi cilj in namen našega poročila, in pa govori tudi o zakonitem priseljevanju. Torej, načeloma bi lahko podprli uporabo člena 74a. Kakšen bo naš modus operandi? Glede na to, da imamo čas do januarja in februarja, lahko podrobno pregledamo pravno podlago, ki jo predlaga komisija, istočasno pa bi lahko že začeli z eh, pogajanji z avtori predlogov sprememb za to, da bi dosegli čim večji konsens. To je vse. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospod Mera. Želi kdo od eh, predlagateljev sprememb kaj dodati, gospod Tavares? No. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Imam kratek komentar, ki bi ga rad podal in sicer gre za uporabo terminologije. Mislim, da edini način, kako lahko dosežemo napredek, je, da smo jezikovno tukaj zelo strogi in da se ne spuščamo v ideološke razprave o preseljevanju tukaj moramo pustiti ob strani vse te ideološke bitke in eh, se odločiti, eh, kako lahko določene izraze najbolj jasno uporabljamo. Ne vem, ali je eh, beseda prikrit v zvezi s preseljevanjem res tisto, kar bo rešilo težave. Ne vem, kakšen je namen poročevalca, da dosežemo nek konsens glede uporabe posameznih izrazov, ampak ko gre za izraz prikrit, eh, je to manj jasno kot naprimer nepravilen. Ne gre za to, eh, kaj je bolje, ampak gre za to, da mora biti izraz dovolj širok, da pokriva vse različne situacije, o katerih govorimo. In prikrito preseljevanje je samo eden od različnih tipov. In eh, zato sam bolj podpiram izraz nepravilen, to je širši izraz kot prikrit in čeprav se posem strinjam s poročevalcem, da izraz nezakonit eh, lahko eh, ima različen pomen glede na položaj v posameznih državah, članicah, to ni pravi izraz in ga je potrebno že od samega začetka odstraniti. Torej, mislim, da moramo najti nek konsens in neko rešitev, zato da bi se tukaj izognili kakršnim koli nepravilnostim. In mislim, da izraz prikrit tukaj ni najbolj spremljiv. Kar pa zdaj pa druge predloge sprememb, ki sem jih uložil, eh, zavedam se, da bi ti utegnili povzročiti nekaj težav. Kaj ti uradniki za zveze, katerih naloga je, da se posvetujejo s podpornim uradom za azil in ki morajo biti v stalnem stiku z uh, uradom za azil. Um, to je bistveno, kajti v začetku smo govorili samo o Frontexu, seveda eh, tega urada trenutno še nimamo, ampak smo mu vsak dan bliže. Zdaj vsaj že vemo, kje bo urad imel sedež in tako naprej. torej v prihodnje bomo ta urad imeli in mislim, da je to zelo dobra novica za nas in da bomo videli, da na, na različnih področjih, vključno s področjem, za katerega sem sam poročevalec, torej kar zadeva vračanje beguncev, mislim, da bo urad, podporni urad za azil dobil vedno več pristojnosti in da bo temeljna institucija pri uresničevanju evropske politike preseljevanja. Zelo pomemben bo pri ukvarjanju z vsemi vidiki pres, eh, tokov preseljevanja in eh, mislim, da se lahko strinjamo, da uradniki za zveze mora biti v stiku ne samo s Frontexom, ampak tudi s podpornim uradom za azil. To je vse. Najlepša hvala. Hvala, gospod Tavares. Gospa Keller je naslednja, potem pa gospa Gijo. Najlepša hvala. Naši predlogi sprememb gredo v dve smeri. Prvič, poskušamo Eh, zagotoviti, da bo tudi parlament bolje obveščen o tem, kaj ljudje počnejo in kakšni bodo rezultati tega dela, kajti to zaenkrat v predlogu ni predvideno. Drugič pa se nam zdi, da uradniki za zveze naj bi sodelovali z državami, članicami, kjer delajo v boju proti nezakoniti, nepravilni ali kakršnikoli že emigracij in pomembno je videti, kakšen je položaj v tej državi glede človekovih pravic, kakšna je vlada, kakšno je ravnanje z priseljenci in kakšni so razlogi, zakaj so ljudje odšli, eh, zakaj so se ocelili. In tukaj uh, upam, da eh, to ne bo. Torej, upam, da bo tudi to način boja proti nezakonitemu preseljevanju. Gospa Gijom. Ja, najlepša hvala. Strinjam se s tem, da v tem trenutku ne moremo sprejeti dokončne odločitve glede semantike, kajti kar nekaj dela bo potrebno še opraviti, preden se bomo lahko dogovorili o posameznih izrazih ali izraz. Eh, prikrit, eh, pokriva to, kar je izraženo v besedilu in eh, tudi v predlogih sprememb. Ne vem, tukaj mislim, da bo potrebno še opraviti nekaj dela. Potem drugič, kar zadeva vprašanje azila. Razumem, kaj poskuša povedati gospod Tavares. Eh, kar zadeva eh, stike s podpornim uradom. In mislim, da bi morali razpravljati eh, tudi o manevrskem prostoru tega omrežja oziroma uradnikov za zveze v sodelovanju z podpornim uradom. In pa še tretje vprašanje, kakšna bo vloga uradnikov za zveze v tem omrežju. Ne želimo, da bi. Eh, ta vloga postala preveč razvodenela, ne želimo, da bi počeli uh, vse in bili v stiku z vsemi. Zato moramo tukaj biti bolj natančni. In pa v besedilu, o katerem razpravljamo, so omenjena polletna poročila, Eh, ki naj bi jih uradniki za zveze predajali svetu. In 9. novembra sem prosila, če bi lahko dobila dostop do zadnjih treh polletnih poročil. In uh, zaenkrat nisem dobila še nikakršnega odgovora. No, saj sem potrpežljiva, ampak. Uh, Če želimo poskrbeti, da eh, bodo poročila na voljo parlamentu, mislim, da nismo najbolje začeli. Najlepša hvala, gospod Pronci, zadnji na seznamu. Hvala, gospod predsedujoča. Ideja, da naj bi se že vnaprej dogovorili o izrazoslovju, ki ga uporabljamo, mislim, da je preveč omejujoča. Uh, Eh, George Orwell se je zavedal, da tisti, ki omejujejo jezik, omejujejo tudi misli in razprave. In eh, ne vem, ko govorimo o preseljevanju, ki je včasih eh, nelegalna, včasih pa ne glede na državo, da to bi jaz poimenoval eh, nedovoljeno preseljevanje, nedovoljena migracija, ampak to je samo moja ideja. Eh, In uh, mislim, da ne gre samo za neko mojo domislico, da uh, tukaj poskušamo uh, omejiti uh, svobodo misli. Govorili smo o tem, da je potrebno pustiti ideološke bitke pri strani. Torej. Hvala, gospod Bronc. Potem pa dajem besedo še enkrat poročevalcu. Izvolite. Najlepša hvala hvala vsem kolegom in kolegicam za prispevke. Zdaj pa bom eh, poskušal biti nekoliko bolj natančen. Seveda lahko o tem govorimo še kasneje, ampak eh, zdaj bom poskušal tukaj predstaviti določeno argumentacijo. Rekel sem, da je v moji poslanski skupini in izven njej eh, povsem jasno, da je potrebno črtati besedo nezakonito. Potem drugič, ne gre samo za semantično vprašanje, gre za semantično in pravno vprašanje. In ker je to tako pravno kot eh, jezikovno semantično vprašanje, mora naš dogovor temeljiti na konsenzu, ki ne bo Eh, negativno vplival na ureditve v posameznih eh, državah. In zato tudi pravim, da se moramo pogajati in zato sem predlag, predlagal, da bi eh, uporabili besedo prikrit, kaj ti poj proti prikritemu preseljevanju in upravljanje eh, s presel, torej stekovi preseljencev. Eh, tukaj mislim, da je potrebno upoštevati, kakšna je realnost in na podlagi tega doseči dogovor. In zdaj tukaj potrebujemo nek izraz, nek pojem, ki pravno in semantično gledano pokriva ta pojav, o katerem govorimo. To je pravzaprav. Um, posem v skladu s tem, kar je povedal gospod Tavares. In pa, kar zadeva podporni urad za azil, nisem proti temu, da bi bil ta urad eh, del eh, Frontexa in njegovih uradnikov, ampak eh, tukaj smo v postopku soodločanja in to pomeni, da se moramo dogovoriti s svetom in da bi to dosegli. Ne smemo pozabiti na to, da imamo pred sabo pravzaprav štiri cilje, ki jih poskušamo uh, Eh, doseči s spremembami. Ne bom uh, bral teh ciljev, ampak eh, prosim bi vse tiste, ki pred, ste predložili predloge sprememb, da si te cilje preberete. Torej, načeloma nisem proti temu, da bi bil vključen tudi podporni urad za azil, uh, gre za skupno pristojnost in uh, nasprotoval sem uh, zamudam in uh, tudi temu, da bi bil tukaj vključen eh, sklad za begunce, to je 620 milijonov evrov in eh, v okviru tega sklada eh, ne moremo financirati tudi podpornega urada za azil, zanj potrebujemo neodvisno financiranje. In pa potem še zadnja točka. Poročilo se sklicuje na človekove pravice v državah izvora. Gospa Keller, mislim, da uh, o tem že razmišljamo, ampak dobro bi bilo to tudi uh, tukaj dodati, zapisati. Uh, kajti s precejšno gotovostjo vemo, kakšna je kakovost človekovih pravic v državah izvora in ponavadi ni najboljša. In zato je dobro, da to vključimo v besedilo in da to ugotavljamo. In pa še kar zadeva gospa Gijom v zvezi s poletnimi poročili. Ja, upam, da boste čim hitreje dobili odgovor na vprašanje in vendar pa vam lahko že takoj povem, da to ne bo enostavno. Vseeno pa upam, da bomo enkrat za vselej končno izvedeli, kakšna so ta poročila in kaj vsebujejo. E, tudi sicer so bila ta sporočila v svetu zelo sporna. In e, parlament naj bi prišel do teh poletnih e, poročil, naj bi mu bila uh, posredovana in to bi bilo čudovito, ker potem bi končno enkrat izvedeli, zakaj v teh poročilih gre. In eh, zato vas eh, še enkrat spodbujam, da ustrajate in da bomo končno videli, kaj je v teh poročilih. Kot vidite, gospa predsedujoča, je razprava zelo raznolika in tudi precej odprta, ampak res upam, da. Eh, bomo uspeli doseči nek dogovornik konsens in v tem duhu bom eh, tudi vodil pogajanja naprej. Eh, in upam, da bomo dobili še peto priložnost razpravljati o tem poročilu in da bomo potem do takrat tudi že vedeli, kakšen je položaj glede pravne podlage, oziroma potencijalne nove pravne podlage, kot to predlaga komisija. Hvala. Hvala. očitno obstaja nek duh sodelovanja in eh, ste se vsi pripravljeni pogovarjati o kompromisu. Ne vem, ali komisija želi tukaj kaj dodati. Očitno ne. Dobro, potem smo zaključili z dnevnim redom za današnje dopoldne. To je dobra novica in potem se zopet vidimo danes ob 15.